in kolege. Drage kolegice in kolegi. S tem začenjamo prvo sejo našega odbora za kmetijstvo v letu 2020. Kot vsi veste, bo to odločilno leto za kmetijsko politiko in sicer zaradi nove finančne perspektive za obdobje 2021 do 2027 in seveda je to ključno leto tudi za vsebino evropske kmetijske politike. Izgleda, da bomo letos zastavili tudi program eh, za leto 2020-2021 in s tem je naš odbor tudi zelo zanimiv za javnost v Evropi, tako za kmete, kot tudi za druge državljane. Imamo precej obsežen dnevni red danes in jutri in zato predlagam, da kar pričnemo z sprejetjem dnevnega reda. Če ni nobenih pripomp, potem je dnevni red sprejet. Naj vas opozorim na to, da se tudi ta seja predvaja prek spleta in tolmačenje je na voljo v vseh jezikih Evropske unije, estonščine, latviščine, malteščine in galščine pa danes ni na voljo. Potem pa prehajamo k tretji točki dnevnega reda, to je sprejetje zapisnikov. Če ni nobenih pripomb, potem so zapisniki sprejeti. In smo pri točki štiri. Prisrčno pozdravljam hrvaško ministrico za kmetijstvo in predsedujočo svetu Marijo Vučkovič. Upam, da sem vaše ime vsaj deloma pravilno izgovoril. Prizrčno dobrodošli pri nas, veselimo se možnosti, da za vami izmenjamo mnenja o kmetijski politiki Evropske unije. Hrvaško predsedstvo si je zastavilo kar nekaj ciljev. Moto hrvaškega predsedstva je močna Evropska unija v svetu izzivov. Ampak seveda nas zanima, kaj načrtujete, kaj želite storiti na področju skupne kmetijske politike v prvi polovici tega leta, pa tudi kakšni so vaši načrti glede večletnega finančnega okvira. Najbrž pa bo tudi veliko vprašanj. Veseli me, da ste danes tukaj in na voljo vam dajem približno 15 minut, da predstavite načrte hrvaškega predsedstva, potem pa bo sledil krok koordinatorjev in na zadnje bodo možnost, da zastavijo vprašanje, dobili še drugi poslanci. Gospa ministrica, beseda je vaša. Poštovani predsjedniče. Gospod Predsednik odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, gospod Lins, spoštovani poslanci, dame in gospodje. V veliko čast mi je, da lahko predstavim prednostne naloge hrvaškega predsedstva na področju kmetijstva in pa razvoja podeželja ter gozdarstva. Hrvaška je prevzela predsedovanje v eh, zelo zapletenem trenutku za Evropsko unijo. Veliko ostaja odprtih vprašanj, za nas je to velik izziv in tudi velika čast. To je velik uspeh Hrvaške, kajti predsedovanje smo prevzeli kmalo po vstopu v Evropsko unijo. Ni minilo še niti sedem let, odkar smo del Evropske unije. Naš moto je močna Evropa v svetu polnem izzivov. In uh, soočili se bomo z izzivi, kot uh, so nesorazmeren gospodarski razvoj, podnebne spremembe, migracije in pa varnost eh, ter uh, krepitev populizma. Imamo štiri ključne prednostne naloge in na prvem mestu je nadaljni razvoj Evropske unije. Boriti se moramo za boljše pogoje in za boljšo perspektivo vseh evropskih državljanov, poleg tega pa moramo zagotoviti tudi trajnosten razvoj. Seveda potrebujemo močan in ambiciozen proračun, pri tem pa bo kmetijstvo seveda igralo pomembno vlogo in mora ohraniti svoj prioritetni položaj. Skupna kmetijska politika je zelo pomembna tako za kmete, kakor za prebivalce. Eh, podeželskih območij, pa tudi za vse državljane Evropske unije. Tekom našega predsedovanja želimo odkrito komunikacijo med zakonodajalcema, želimo tudi dobro razpravo v parlamentu, kajte le na ta način bomo lahko uresničili cilje naših politik, ki so pomembni za naše državljane. Skupna kmetijska politika je ena izmed najzapletenejših politik eh, Evropske unije. Več je že bilo reform in hrvaško predsedstvo se želi osredotočiti na poenostavitev, na subsidijarnost in pa na vzdržnost. Iz dobrih razlogov eh, se je v preteklosti nadgrajeval pravni okvir kmetijske politike. Zaradi tega imamo danes zelo zapleten okvir to kaže tudi izjava kmeta, ki je delal. Želim se držati pravil, ali ta pravila se tako pogosto spreminjajo, da sem prepričan, da sem naredil kakšno napako, pa ne vem kje. Zaradi tega je potrebno pozdraviti vsa prizadevanja za poenostavitev skupne kmetijske politike. Hrvaška bo nadaljevala z svojim delom na področju poenostavitve predlaganih uredb za prihodno skupno kmetijsko politiko. Še prav posebej se je potrebno posvetiti malim in eh, srednje velikim podjetjem na področju kmetijstva. Poleg tega eh, pa se je potrebno osredotočiti tudi na nacionalne strateške načrte. Ne želimo sankcij na ravni držav članic ki bi lahko nastale zaradi razlik v izvajanju načrtovanih ukrepov v področju, ki je v, velikem, v veliki meri odvisno od zunanjih vplivov in ni pod našim nadzorom. Skupna kmetijska politika se mora osredotočiti na večjo odgovornost držav članic pri določanju ukrepov eh, kmetijske politike. Hrvaška je podprla ta pristop, eh, kajti države članice so tiste, ki najlažje povedo, s katerimi ukrepi lahko dosežemo skupne cilje in eh, s katerimi ukrepi lahko najbolje odgovorijo na zahteve različnih sektorjev v državah članicah. In Zaradi tega si bo Hrvaška prizadevala za prožne rešitve pri oblikovanju nacionalnih strateških načrtov. Naj nekaj povem še o vzdržnosti, eh, ki se že dolgo pojavlja v razpravi o skupni kmetijski politiki. Vzdržnost eh, je omenjena tudi v novem predlogu skupne kmetijske politike ter v Evropskem zelenem sporazumu. Dejstvo je, da sta kmetijstvo in okolje tesno povezana in kmetijstvo mora prispevati k varstvu okolja, k boju proti podnebnim spremembam in k ohranitvi bioraznolikosti. To so potrdili tudi ministri za kmetijstvo držav članic Evropske unije, ki so podprli ambiciozne cilje na področju boja proti podnebnim spremembam v prihodnem proračunskem okviru. Ključno vprašanje, ki ostaja odprto, pa je financiranje skupne kmetijske politike. Predlog reform predlaga nove ukrepe in pa strožje zaveze, eh, kar zadeva oziroma na področju boja proti podnebnim spremembam in na področju okolja. Poleg tega ta predlog predvideva povečanje financiranja boja proti podnebnim spremembam, hkrati pa zmanjšanje proračuna za kmetijstvo. Težko bo doseči podnebne in pa okoljske cilje, če ne bomo zagotovili več sredstev za skupno kmetijsko politiko. Če želimo doseči naše cilje, potem moramo poskrbeti za izvedbo že doseženega napredka skupne kmetijske politike in poleg tega moramo nagraditi kmete, ki so že vlagali v proizvodnjo v preteklosti, zato da bi zaščitili okolje in pa naravne vire. Ne smemo pozabiti, da se skupna kmetijska politika ne osredotoča več zgolj na proizvodnjo hrane, ampak v vedno večji meri pomaga tudi pri uresničevanju okoljskih in podnebnih ciljev. Osebno menim, da je pomembna tudi vloga kmetijstva, Eh, pri varstvu okolja in pri ohranitvi bioraznolikosti. V Evropi eh, so pogosto na istem mestu živele številne generacije, številne generacije kmetov. In eh, kmetje so vedno skrbeli za zemljo. Skrbeli so za vzdržnost, preden smo o tem pojmu sploh začeli razpravljati razpravljati. Poleg eh, reform se bo hrvaško predsedstvo osredotočilo tudi na uredbo o prehodnih določilih za leto 2021. Prihodni teden bomo začeli z to razpravo v uh, svetu in naš cilj je, da dosežemo dogovor ministrov v prihodnih treh do štirih mesecih želimo zagotoviti, da bodo sredstva kmetom na voljo že, eh, ko se bo pričel izvajati eh, nov večletni finančni okvir leta 2021. Potrebno je poskrbeti za združitev političnih interesov in se osredotočiti predvsem na tehnične dogovore. Oprli se bomo na načelo, stara določila z pomočjo novih sredstev in bomo skušali tudi politični dogovor doseči čim prej. Ne želimo, da bi prišlo do prekinitve financiranja kmetijskih dejavnosti in programov, ki se izvajajo na podeželju. Na visoko na našem seznamu so tudi politične razprave v povezavi z Evropskim zelenim sporazumom in z prihodno strategijo od vil do vilic. Prvi odzivi na eh, te dokumente so bili pozitivni, vendar pa ostaja še veliko odprtih vprašanj. S tem se bomo aktivno ukvarjali prihodnih šest mesecev, še prav posebej v okviru Agrifiša. V preteklih desetletjih je prišlo do spremembe načina razmišljanja. Državljani Evropske unije se vedno bolj zavedajo, kako zelo pomembno je zdravo, vzdržno in raznoliko okolje in želijo to okolje ohraniti tudi za prihodne generacije. Zaradi tega podpiram tudi pobude Evropske komisije, ki se osredotočajo na ambiciozne in vizionarske pobude, ki bi nam morale omogočiti, vzdržno, pravično in inovativno proizvodnjo hrane. Med temi pobudami je tudi strategija od vil do vilic. Hrvaško predsedstvo se zauzema za zmanjšanje uporabe pesticidov, to je pomembno za zdravje ljudi, živali in pa za zdravo okolje. Naše predsedstvo si bo prizadevalo za zaščito rastlin z alternativnimi ukrepi želimo zmanjšati eh, število škodljivih organizmov ob uporabi okolju prijaznih sredstev. Ne želimo prevelike odvisnosti kmetijstva od eh, pesticidov. Kar zadeva zeleni sporazum, menim, da je zelo eh, pomembna tudi vloga gozdarstva. Države članice so se zavezale, da bodo zaščitile mednarodne gozdove. Osredotočiti se moramo tudi na dobro počutje živali, na eh, živinorejo in pa na eh, zaščito domačih ljubljenčkov. Države članice so se osredotočile vsega, so se zavezale, da bodo zaščitile mednarodne gozdove. Prioritete na ravni Evropske unije bo potrebno na novo definirati. Nova strategija za gozdove po letu 2020, predlog za to pričakujemo eh, v letošnjem letu, bo pri tem še kako pomembna. Gozdovi so pomembni za ohranitev biotske raznolikosti, potrebno pa je razmisliti tudi o drugih eh, možnih dejavnostih pogoji v državah članicah so različni in nekatere države članice imajo na svojem ozemlju velik odstotek gozdov. Evropska unija mora igrati pomembno vlogo na mednarodni ravni eh, pri ohranjanju gozdov. Z ohranitvijo in za prizadevanje za ohranitev gozdov lahko vplivamo tudi na mednarodne partnerice in na ta način lahko zagotovimo vzdržno upravljanje z gozdovi tudi na ogroženih področjih. Pri tem eh, je potrebno poudariti, da imamo v Evropi vzdržno upravljanje gozdov že dolga leta v Republiki Hrvaški že več kot 250 let. In eh, gozdovi lahko igrajo pomembno vlogo v boju proti podnebnim spremembam in uh, poskrbeti moramo za prilagoditev gozdnih ekosistemov na nove pogoje. Ko govorimo o kmetijstvu, se pogosto osredotočamo zgolj na probleme in eh, izzive, ki si seveda zaslužijo našo pozornost, ampak uh, Ne smemo pozabiti tudi na pozitivne vidike. Nove tehnologije nam lahko pomagajo pri boljši uporabi virov in na ta način lahko prispevamo k trajnostni proizvodnji. Poleg tega lahko nove tehnologije olajšajo tudi dostop eh, za potrošnike. Pomembne so za vsakodnevno poslovanje. Nove tehnologije pa lahko zagotovijo tudi, da bo kmetijstvo privlačnejše za mlade in da bodo mladi ostali na podeželskih območjih. To je zelo pomembno, eh, kajti z izzivi, z izseljevanjem mladih iz podeželskih območij se soočajo številne države članice. Hrvaška se bo osredotočila na biogospodarstvo, a ekološko gospodarstvo, ki lahko pripomore k gospodarskemu razvoju podeželskih območij. Na ta način lahko ustvarimo nova delovna mesta in nove priložnosti ter vzpostavimo inovativne proizvode, ki bodo zagotavljali tudi višjo dodano vrednost. Poudarila bi lahko tudi, kako zelo pomembno vlogo igrajo majhna družinska podjetja ta majhna družinska kmetijska podjetja v številnih državah članicah eh, predstavljajo temelj kmetijske proizvodnje. Zagotoviti moramo vlogo družinskih kmetij tudi v prihodnosti, zato moramo ustrezno prilagoditi tudi pravni ukvir. Zagotoviti moramo večjo prepoznavnost in večjo vlogo teh podjetij, kajti to bo prispevalo tudi k nadaljnemu razvoju naših podeželskih območij. Pred hrvaškim predsedstvom, pa tudi pred Evropskim parlamentom, je pomembnih šest mesecev, v katerih se bomo soočali s številnimi izzivi. Pripraviti moramo dober pravni okvir za prihodno kmetijsko politiko Evropske unije. Veselim se že partnerskega sodelovanja in se vam zahvaljujem vnaprej za vsa zastavljena vprašanja. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa ministrica, za predstavitev hrvaškega programa. Predsedstvo čaka kar nekaj dela v prihodnjih mesecih in Mislim, da se je pojavilo tudi že kar nekaj vprašanj. Najprej koordinatorji Herbert Dorfman za dve minuti. Prisrčno dobrodošli, gospa ministrica. Hvala lepa, da ste danes tukaj in da bomo lahko imeli to zanimivo izmenjavo mnen. Nimam prav veliko dodati k temu, kar ste povedali. Z veliko večino vaših načrtov se strinjam, še prav posebej se strinjam s tem, kar ste povedali v zvezi z skupno kmetijsko politiko. Res je, da se moramo močneje oziroma v večji meri osredotočiti na to, da bodo plačila zares eh, namenjena tistim, eh, ki zares skrbijo za razvoj podeželskih območij. Tukaj govorim eh, seveda o družinskih kmetijah, ki vplivajo na razvoj podeželskih območij, pa tudi na varstvo okolja. Prosim, da se za pomembno vlogo družinskih podjetij zauzamete tudi v svetu. Pogosto slišimo lepe besede, ampak ko gre za odločitve o tem, kdo bo dejansko dobil sredstva, se eh, zadeve nekoliko spremenijo. In to je tesno povezano tudi z trajnostjo, kajti. Kot ste že povedali, so eh, kmetijska podjetja že eh, nekako osredotočena na trajnost. Kmetje ne želijo eh, uničiti svojih lastnih zemljišč in zaradi tega so kmetije že po definiciji trajnostne. To še pa prav posebej velja za družinske kmetije. Smo v obdobju, ko se kmetijstvo pogosto kritizira, ampak potrebno si je ogledati situacijo takšno, kot je in eh, če to dejansko storimo, potem lahko vidimo, da je eh, kmetijska proizvodnja v Evropi pravzaprav trajnostna. Eh, hitro je potrebno poskrbeti tudi za tehnično uredbo z prehodnimi določili, tako da bomo uredili situacijo za prihodnje leto. Gozdarstvo nas bo močno zaposlovalo v prihodnih mesecih in eh, želim si, Eh, da bi dejansko držalo to, kar ste dejali, namreč da bi Agrifiš igral pri tem pomembno ulogo. Pogosto se eh, zgodi namreč, da se to področje izuzame iz kmetijske politike in da se obravnava bolj na področju eh, zdravstvene politike, tako da kmetje pri tem pravzaprav nimajo nobene besede. Torej, Agrifiš igra pri tem pomembno ulogo kar zadeva gozdarstvo, ne želim prav ničesar dodati, kajti strinjam se s tem, kar ste povedali. Veliko, srečo, veliko sreče pri delu v prihodnih mesecih. Najlepša hvala. Sedaj pa kolega De Castro. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Dobrodošli, Marija Vučkovič, eh, predsedujoča svetu. Hrvaško predsedstvo bo zelo pomembno za kmetijsko politiko. V eh, prihodnih šestih mesecih moramo določiti stališče Evropskega parlamenta in želim si, eh, da bi dosegli tudi stališče sveta. Potrebno je sprejeti odločitev glede treh eh, zakonodajnih aktov evropske kmetijske politike. Gre za to, da moramo vzpostaviti boljše pogoje za eh, pričetek trialogov, ki bodo, upam, pripeljali do rešitev. Govorili ste o zelenem sporazumu, seveda podpiramo uh, zagon komisije in pa Ursula von der Leyen, menimo pa, da lahko kmetijstvo pri tem igra ključno, pomembno ulogo. Seveda pa potrebujemo kmetijsko politiko, uh, ki bo osredotočena na Evropo, na evropsko raven. Mislim, da se moramo upreti nevarnosti renacionalizacije kmetijske politike. 50 let je kmetijska politika napredovala na ravni Evropske unije in sedaj nikakor ne želimo, da bi kmetijska politika bila ponovno renacionalizirana, kajti to bi pomenilo konec skupne kmetijske politike. In ravno zaradi tega je ključnega pomena, da ohranimo vizijo skupnosti. In ena eh, izmed eh, največjih novosti v predlogu reforme eh, je koncept ekoloških schem in ta mora biti pripravljen na ravni Evropske unije. Prepričan sem, da bo sodelovanje z hrvaškim predsedstvom eh, za parlament zelo pomembno. Če želimo doseči naše cilje, potrebujemo dovolj časa, pri tem pa ne smemo ogrožati naših kmetov. E, takoj moramo kmetom zagotoviti, da se bo skupna kmetijska politika eh, nadaljevala in zaradi tega potrebujemo prehodna določila, da kmete ne bodo imeli občutka, da je skupna kmetijska politika ogrožena. Strinjam se s kolegom Dorfmanom. Eh, da ne smemo eh, hiteti, eh, ampak potrebno je poskrbeti za ustrezen prihod in so zakonodajalca bosta potem poskrbela za ustrezne prilagoditve, če bodo te pomembne. Veliko sreče hrvaškemu predsedstvu in upam, da se kmalo spet vidimo. Najlepša hvala. Naj vas opomnim tudi na to, da se boste morali držati časa za govor in zaradi tega, ker je zborela tolmačka, lahko sicer govorite švedsko, ne morete pa švedščine poslušati. Toliko zgolj v informacijo. Kajti o tem so me obvestili šele sedaj, gospa Müller. Gospa ministrica, najlepša hvala, da ste danes z nami in eh, da se lahko pogovarjamo o načrtu hrvaškega predsedovanja za prihodnih šest eh, mesecev. Uživate podporo eh, Nemčije, tudi v zadnjem mandatu smo lahko obiskali eh, Hrvaško in vemo, kakšna je struktura vašega kmetijstva. Pomembni se mi zdita predvsem dve točki. Ali menite, da lahko cilje zelenega dogovora vključimo v trenutno skupno kmetijsko politiko oziroma ali moramo te cilje vključiti v skupno kmetijsko politiko. Bojim se namreč, da če bomo čakali na objavo tega zelenega dogovora, da bo prišlo še do večjih zamud eh, pri skupni kmetijski politiki. Ali namerava svet pripraviti tudi oceno stroškov za kmete, kaj to pomeni za kmete, če želimo izpolniti uh, vse cilje uh, na področju dobrega počutja živali, bioraznolikosti, varstva okolja in tako naprej. To bo seboj prineslo ogromne stroške in uh, te stroške bo nosilo kmetijstvo. In uh, če v prodaji nadrobno ne bomo zagotovili več sredstev za kmete, potem bomo morali zagotoviti drugačno podporo za kmete. V nasprotnem primeru bodo družinske kmetije propadle, kajti tudi kmetije morajo imeti dovolj sredstev za preživetje. V večletnem finančnem okviru vidim, da dodatnih sredstev ni in zato me zelo skrbi za naša družinska podjetja. Pomembno je, da čim prej V okviru skupne kmetijske politike zagotovimo tudi zanesljivost eh, in eh, zaradi tega potrebujemo tudi prehodna določila. Le na ta način bomo lahko predstavili trajnostno vizijo kmetom in to od nas tudi pričakujejo. Hvala lepa, kolega Hojsling. Gospa ministrica, najlepša hvala, da ste danes tukaj z nami. Najbrž. Uh, nam boste kasneje še bolj natančno povedali, kakšni so vaši načrti. Skrbi nas skupna kmetijska politika, eh, kajti že v prejšnjem obdobju načrti niso bili dovolj ambiciozni. Eh, in eh, še zmeraj govorimo o plačilih glede na površino, torej o plačilih na hektar, namesto da bi govorili o plačilih glede na uh, opravljene eh, storitve. Ambiciozni uh, cilji Evropske komisije pa so še kako pomembni, kajti ne moramo nadaljevati tako kot doslej. Veliko sredstev uh, zapravljamo. Pogosto slišimo podpretje potrebno družinske kmetije, ampak družinske kmetije imajo pravzaprav najmanj koristi od uh, skupne kmetijske politike in počasi izginjajo. In uh, tudi v Evropi imamo uh, težave uh, z uh, nakupi zemljišč strani uh, velikih uh, podjetij ta si prisvajajo uh, zemljišča in uh, to povzroča težave, predvsem za družinske kmetije. Govorili ste o biotski uh, raznolikosti. Pretekli teden smo v Strasburgu imeli zelo zanimivo razpravo na to temo. Ta tema je namreč ključna tema tudi ko govorimo o, o boju proti podnebnim spremembam. Izpostavili ste tudi manjšo uporabo pesticidov. Mislim, da moramo biti eh, zelo previdni tudi pri tem. In ekološko kmetijstvo predstavlja veliko priložnost, čeprav posebej za majhne kmetije. To je pomembno tudi za vašo državo. Upam, da boste na tem področju dosegli napredek. In uh, govoriti moramo tudi o finančnih sredstvih. Ne moremo sprejeti da bi eh, drugi stebr postavljali pod vprašanje in da bi ravno ta izgubil največ sredstev. Hvala lepa, kolega David. Važena pani ministrinje. Eh, Hvala lepa, spoštovana gospa ministrica. Omenili ste, da si zelo prizadevate za to, da kmetijstvo ne bi bilo nekakšen škodljivec, ampak v bistvu se zdi, da ga tako obravnavamo že sedaj. Tudi v medijih se to pogosto sliši. Ne samo v moji državi, ampak kot lahko slišim strani kolegov tudi v drugih državah. Vedno znova slišimo, da kmetijstvo škoduje okolju. Kaj bi lahko storili za to, da bi kmetijstvo obravnavali bolj uravnoteženo, da bi ljudje razumeli, da ima kmetijstvo pomembno nalogo in da se ukvarja s proizvodno hrane da moramo na to gledati tako, ne pa samo z vidika okolja. Imamo države, ki imajo drugačno kmetijsko strukturo, kjer ni samo majhnih družinskih kmetij. Na češkem ima poprečna kmetija velikost 135 hektarjev. Mislite, da je to dobro, da ni dobro, je to potrebno spremeniti, kaj ti te kmetije so seveda zelo pomembne za celotno proizvodnjo. In potem še eno vprašanje. Kaj mislite o uvozu kmetijskih proizvodov iz tretjih držav, iz držav, ki niso članice EU? Naprimer iz ZDA, Kitajske ali iz držav Merkosurja, pa tudi iz Vietnama, kjer kljub obljubam ne moremo računati na to, da je nadzor ustrezen, kar se tiče standardov in norm, kot je to pri nas. To torej pomeni, da pričakujemo konkretne projekte, ki bodo pokazali, da lahko obvladamo težave, ki jih imamo danes. Kolega Kožmjuk. Hvala lepa. hvala lepa. Tudi sam bi rad eh, vas prisrčno pozdravil na sestanku našega odbora za kmetijstvo. Hvala lepa, da ste predstavili vaše prednostne naloge hrvaškega predsedstva, še prav posebno pa hvala lepa za to, da ste izpostavili pomen podpore malim kmetijam. Država, ki jo predstavljam, Poljska, ima zelo veliko družinskih kmetij in je torej to, zelo pomembna prednostna naloga Hrvaške. To pozdravljamo. Prav tako ste govorili o prehodnih ukrepih. Naj vam zastavim tri vprašanja, kar se tiče teh modalitet pri tranziciji. Komisija pravi, da bo to veljavno od naslednjega leta. Mar ne mislite, da glede na kompleksnost SKP ne bi predvideli ukrepov morda raje skupaj za dve leti, za 2021 in 2022, ma ne bi bilo to bolje. Drugič, ste za to, da ohranimo prožnost pri prenosu sredstva iz prvega v drugi steber. Kot vemo, ta možnost obstaja do 25 odstotkov, menite, da bi to morali ohraniti. In končno, po vašem mnenju, ti začasni ukrepi mar ne bi morali biti dopolnjeni z nacionalnimi ukrepi, zaenkrat to ni predvideno. Po našem mnenju pa bi ta nacionalna podpora morala biti predvidena že za naslednje leto, vsaj pa za od 2022 naprej. Hvala. Hvala lepa. In za konec kolega Flanagan. Um, um, uh, Hvala lepa. Hvala lepa za vašo predstavitev. Prihajam z Irske in sem zelo vključen v reformo SKP v tem trenutku, pa sem vključen tudi v to, da potujem po Irski in nabiram glasove za volitve. Odkrivam pa tudi, da veliko kmetov, je zelo živčnih zaradi tega, ker vedo, da bodo morali zelo spremeniti svoj način dela, kar se tiče naprimer blaženja, blažilnih ukrepov proti podnebnim spremembam. Sredstvo pa zato ne dobijo. Je pa nekaj jasno. Sedaj nujno je potrebno se boriti proti podnebnim spremembam, kajti če prisluhnemo znanstvenikom, isti znanstveniki, ki govorijo, da gravitacija obstaja, pogledajte, telefon padel je, in isti znanstveniki torej mi pravijo, da moj otrok je star pet let, moja hči, da bo verjetno stradala, ko bo stara 48 let, toliko kot sem star sam. Torej, če ne bomo ukrepali, bomo imeli stotine milijonov ljudi, ki ne bodo imeli kje živeti in bodo iskali prostor za svoje življenje. Potem bomo se soočili s strašno prihodnostjo, če ne bomo ukrepali. Torej, ko prisluhnem kmetom in prizadetim, ali jih bodo plačali za to ali ono, potem si moram reči, potrebno je izvesti reforme. In če želimo to izvesti, moramo kmetom za to plačati. Saj imajo najboljše možnosti in priložnosti, da kaj storijo, če se seveda stori na pravi način. Mislite, da bodo sredstva na voljo ali pa menite, da je bolje, da Evropa gre po poti razreza torte na ta način, da kupujemo naboje, puške in pištole, zato da bi ljudje bili varni, namesto da bi ljudi nahranili in storili kaj za podnebne spremembe. To bi bilo z mojega vidika veliko bolje, z vidika Irca. Kaj bomo storili? Ja, Hvala lepa. Tako, krok koordinatorjev je zaključen. Sedaj Čakamo na vaše odgovore, gospa ministrica. Prosim, da odgovorite v približno petih minutah. Beseda je vaša. Poštovani predsjedniče. Spoštovani gospod predsednik, drage poslanke in poslanci, koordinatorji političnih skupin, ki ste zastopani tu v Evropskem parlamentu, dame in gospodje, želim se najprej zahvaliti za vsa vprašanja in tudi na podporo, ki ste jo izrazili hrvaškemu predsedstvu. Eh, nekaj se meša v kanalih, v nemškem kanalu se sliši francoščina, to je treba tehnično rešiti sedaj pa lahko nadaljujete. Torej, želim se vsem eh, poslancem in poslankam zahvaliti za podporo hrvaškemu predsedstvu in tudi za vprašanja, ki ste jih postavili. Mnoga vaša vprašanja in tudi vaše dvome delim tudi osebno. Kar zadeva skupno kmetijsko politiko in predvideno reformo, želim tu jasno povedati, da bo hrvaško predsedstvo pripravilo teren za pogajalsko stališče sveta in da bo nadaljevalo delo prejšnjih predsedstv. Vemo tudi, da na pridek pri novi skupni kmetijski politiki je odvisen tudi od pogajanj o večletnem finančnem okviru in zato bomo na vsak način um, nadaljevali s tem delom, ko bo na voljo dogovor o večletnem finančnem okviru. Kar zadeva prehodne določbe, si pričakujem, da bo en del uredba o fleksibilnosti, da bo sprijeta že na naslednji seji sveta Agrifish in si sicer 27. februarja tega leta. Še naprej pa bomo nadaljevali delo na drugem delu prehodne uredbe, ki bi lahko bila sprejeta do sredine 2020. leta in v tem smislu bo hrvaško predsedstvo storilo vse, kar je potrebno, da bo ta ambiciozen cilj tudi dosežen. In eh, pri tem bomo upoštevali prioritetno pomen, da se še naprej um, izvajajo plačila kmetom v prvi polovici 21. leta. To je povezano tudi z dolžino prehodnega obdobja in moram povedati, da je zaenkrat to predvideno v letu 2021. Prepričana sem, da bomo našli nek hiter mehanizem za podaljšanje, če bo podaljšanje neobhodno potrebno, vendar mislim, da je bolje, če začnemo bolj ambiciozno z željo, da bi čim prej sprejeli svežen reform in da bi omogočili eh, financiranje iz, po izboljšanih pravilih enako eh, podpiramo tudi višje ambicije na ravni pri varstvu okolja. Če je to podprto s finančnimi sredstvi, mi smo agrifiš in moramo zagotoviti kmetijsko proizvodnjo in tudi to, da ostanejo ljudje na podeželju, da prihaja do generacijske obnove in tudi, da eh, je naša kmetijska proizvodnja konkurenčna s tretjimi državami. Eh, želimo si, da bi storili vse, kar je v naših močih, da bi Evropa dosegla podnebni cilj eh, neutralnosti CO2 do 2050 in to ne bo možno storiti brez kmetov in z predvidenim zmanjšanjem proračuna, proračuna za kmetijski sektor in mislim, da se večina tega zaveda. Ko smo pri zelenem dogovoru, um, um, Evropska komisija je um, pre, lansko leto objavila ta projekt in kar zadeva podnebno neutralnost do leta 2050, želim na kratko nekaj povedati o kmetijskih vidikih te zelo dobrodošle inicijative, pobude. Eh, pri tem mislim predvsem na strategijo od bil do bilic. Hrvaško predsedstvo bo storilo vse, da se zagotovi kvalitetna razprava na ravni sveta, tako da bomo precizno definirali odnos med skupno kmetijsko politiko in prihodnjo novo strategijo od bil do bilic. Pri tem smo mnenja, da mora ta strategija dati konkretne smernice, Torej, to ne sme biti nek splošen dokument, temveč mora navesti konkretne aktivnosti, ki bodo precizirali, precizirali naslednje korake, da bi dosegli dobro zdravje rastlin, um, dobrobit živali in tudi je treba odgovoriti na opravljanje z odpadno hrano. Uh, in tu še nismo dosegli vsi predvidenih ciljev. Tako kot je rečeno v, v sporočilu komisije, bomo um, upoštevali podnebne ambicije um, in um, pri tem so pomembni seveda tudi nacionalni strateški načrti in trenutno um, pripravljamo zakonodajni predlog v sklopu. Uh, eh, ladus skupno kmetijsko politiko. To mora ostati skupna politika, ki je tudi ustrezno financiranja. Pomembna pa je tudi fleksibilnost, da države same definirajo nekatere, nekatera pravila v okviru um, jasno definiranih um, skupnih okvirov. Potem nekaj še o mladih kmetovalcih in o generacijski obnovi. To je doslej smo imeli eh, podpore za to in mi podpiramo, da imamo obojnico tudi za male kmete, kar zadeva eh, in nismo za zmanjšanje eh, eh, sredstev za drugi stebr, kajti eh, ravno ta drugi stebr je omogočal tudi eh, strukturne reforme na kmetijskem sektorju. Hvala lepa za ta prvi krok odgovorov. Sedaj pa nadaljna vprašanja. Prosim vas, da se omejite na minuto. Kolega Andrej. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa, gospa ministrica, da ste tukaj. Hvala lepa za vaše predloge, ambiciozne v teh šestih mesecih. Hvala lepa, da ste ustrajali tudi pri teh prehodnih določbah. Mislim, da je to zelo dobro, kar se tiče praktičnih plati predsedovanja. Vidimo pa, da obstajajo nekatere nujne razmere, ki, morajo, ki zahtevajo takošnje ukrepanje. Potem pa imamo nekaj glavnih vprašanj. Dejali ste, da imamo tri parametre SKP, potem kohezija, večletni finančni okvir, pa tudi zeleni dogovor. In vse je povezano med sabo. To je vprašanje kokoši ali jajca če želimo kmetijstvo, če želimo, da bodo kmeti zelo dejavni pri zelenem dogovoru, glavni akter, potem jim moramo dati dodatna sredstva. In mislim, da moramo to povedati. Torej, vprašanje za vas je, glede tranzicije. Govorili ste, da če bo potrebno, bo to potrebno spremeniti. In to je pristop, ki se mi zdi zanimiv. Ali pa se strinjate, da bo prehodno obdobje išlo iz trenutne aktualne politike in da bo to tista srč te tranzicije. Hvala lepa. Kolegin Afram. Hvala lepa. Afram. Smin, domnul ministru, pentru această prezentare. Hvala lepa, gospa ministrica, za vašo predstavitev. Želim vam veliko uspeha v vašem mandatu. Smo pa zelo v zapletenih razmerah, kar se tiče kmetijstva manj sredstev, imamo teže pogoje, Naši kmeti morajo nahraniti vedno več ljudi z vedno bolj zdravo hrano. To je njihova misija. Istočasno pa imamo tudi težave, s katero se soočamo na evropski ravni. Mladi se ne odločajo več za kmetijstvo kot poklic. Pomembno je zagotoviti prehod na novo generacijo mladih kmetov. Morda nam lahko date kak primer, kaj počnete na Hrvaškem glede tega. Imate kakšne programe, jih spodbujate mlade, da bi se lotili kmetijstva. Imate vizijo za kmetijstvo kot celoto v EU? Kaj bi lahko storili na tem področju? Sando. Merci, Sander. Merci, hvala lepa, gospa ministrica, hvala lepa, da ste prišli k nam za izmenjavo mnen, da ste navedli prednostne naloge, s katerimi se strinjamo. Po mesecih razprav v svetu, kar se tiče proračunskih pogajanj, mislim, da ste sedaj vi tisti, ki morate doseči kar se da veliko napredka, kar se tiče tega nadaljnega večletnega finančnega okvira. Finsko predsedstvo se je odločilo, da bo povišalo proračun za SKP glede na predlog komisije. Ampak ta porast ne kompenzira predlaganega znižanja Evropske komisije in to se nanaša samo na drugi steber, v škodo prvega. Torej, moje vprašanje je preprosto. Zeleni dogovor bo pomenil nove obveznosti za naše kmete in bo pomenil nove naloge za njih. Kakšne so vaše ambicije bolj natančno, kar se tiče SKP? Glede tega, hvala lepa. Dank, kolege Bogovič. Hvala lepa, kolega Bogovič. Hvala lepa, spoštovana ministrica, hvala za vašo predstavitev. Eh, sam bi postavil tudi eh, dve vprašanji. Kakšen je vaš odnos do kepinga, ko ste govorili o, eh, o podpori družinskih kmetijam? Jaz mislim, da je ključen inštrument tega je, da se pri teh velikih posestvih tisoč hektarskih, več tisoč hektarskih nekaj zgodi, kajti v nasprotnem primeru bomo imeli tudi vedno večjo težavo zagovarjati, zakaj gre denar, kmetijski denar eh, k takšnim oligarhom, o katerih smo tudi že razpravljali v Evropskem parlamentu. Me zanima vaše stališče. Drugo pa, kako bomo kompenzirali eh, ta izpad pri programu razvoja podeželja, eh, ki je en ključnih programov za poselit, poseljenost podeželja. Vemo, da je to velik problem, poznam tudi primere vaše države, naše države, drugih državah, da se poselje pra, na, podeželje prazni in ali eh, imate tu eh, kakšno zagotovilo oziroma da boste zagotovili čim več programov razvoja podeželja oziroma ali lahko pričakujemo tudi skupno prizadevanje, da bi tudi v regionalnem skladu najdel denar za to, da bi imeli poseljeno podeželje, kvalitetna delovna mesta in pa na drugi strani tudi kvalitetno bivanje za starejše. Hvala. Thank. Kollegin Aguilera. Kolegica Aguilera. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospa ministrica, za uvodne besede. Včeraj ste bili v odboru za ribištvo, danes pa v odboru za kmetijstvo. Mislim, da je pomembno povedati, kako pomemben je večletni finančni okvir ne smemo nižati sredstev za SKP, potrebujemo ustrezna sredstva, tu se vsi strinjamo. Tako da moramo poslati jasno sporočilo, da bomo zahtevali več sredstev. Ne moramo zahtevati več na okoljskem področju, pa jim dati manj sredstev. Tako ne gre. Torej, prvo sporočilo mora biti. Najprej je potrebno urediti vse z večletnim finančnim okvirom, potem pa dobiti finance za kmetijstvo. Vem, da so pogajanja težka kajti gre za SKP in gre tudi za zeleni dogovor. Vem, da bo težko se pogajati vsem hkrati, ampak moram vam iskreno povedati, da bo potrebno v tem obdobju tranzicije biti dejaven. Ne vem, če bo eno leto dovolj, če sem iskrena. To bo velikanska sprememba za politiko na področju skupne kmetijske politike. Mislim, da moramo imeti več časa. Potrebujemo dve leti kar se tiče tranzicije. Hvala. In dank. Hvala lepa. Kolegica Katajnen, ki je poročevalka za prehodno obdobje. Hvala lepa. Predsednik, naj hrvaškemu predsedstvu zaželim vse najboljše pri njihovem delu. Zelo pomembno se mi zdi, da bo Hrvaška odigrala pomembno vlogo pri reformi SKP, kar, tako kar se tiče prehodnega, kot tudi programskega obdobja. Potrebno je hitro spremati odločitve, kajti kmeti potrebujejo kontinuiteto. Naprimer, tranzicijska uredba bo kmalo stopila v veljavo. Jasno je, da kmete potrebujejo pravila, ki temeljijo na trenutnih pravilih. Prav tako je pomembno, da bo kmetijstvo še naprej izvedljivo povsod po Evropi. Naj vas vprašam, kako boste zagotovili to, da bodo države članice obravnavane na enak način? Verjetno veste, da je na finskem popolnoma drugače spedelki kot na jugu Evrope. Kolega Amaro. Dobrý deň, Senhor presidente, senhora ministra, eu... Hvala lepa, predsednik, hvala lepa, gospa ministrica, za vaše uvodne besede in tudi že odgovore. Z velikim veseljem sem vam prisluhnil. Vidim, da je hrvaško predsedstvo ambiciozno in vidim tudi, da si zelo prizadevate za obrambo kmetov. Čestitam vam za to. Upam, da boste v naslednjih šestih mesecih ostali tako ambiciozni. Podpiram veliko stvari, ki ste jih že omenili. Ne želimo si, da bi kmetje napačno razumeli naša sporočila in signale, ki jih pošiljamo. Vsi mi branimo evropske kmete. Ampak, naj si bo to tukaj v Evropskem parlamentu ali v svetu ali na komisiji, če kjerkoli ni možno dodeliti potrebnih sredstev, potem bo sporočilo razumljeno napak. Lahko veliko govorimo, ampak potrebno je to podpreti sredstvi. Gospa ministrica, smo sposobni zagotoviti našim kmetom ustrezno plačilo, preden se zvede reforme? Rope. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa ministrica, vse najboljše za vaše predsedstvo, seveda. Zanima me sledeče. Vaše mnenje, kar se tiče zunanje konvergence. Veste, da so razlike pri neposrednih plačilih med državami članicami zelo velike, včasih celo dvakratne. V EU pa imamo skupni trg, zato bi vas rad to vprašal, kaj, bote, kaj boste storili v tej smeri. V baltskih državah so sredstva zelo nizka. 70 odstotkov poprečja v EU. Kmetijstvo se krči, čeprav so pogoji za to dejavnost precej dobri. Ampak seveda težave na podželjelju so zelo velike. Bakas. Kolegica Pir Bakas. Kolegin Pir Bakas. Gospa ministrica, sama sem kmetovalka v Guadeloupe, to je čez morsko zemlje Francije in mi predelujemo sadje, zelenjavo in sladkorni trs. Nekaj vprašanj bi vam rada zastavila. Boste poenostavili administracijo za nekatera področja? Mislite tudi na to, da bi družinske kmete morali zaščititi pred neoliberalnim pristopom. Za me je pomembno, da kmetijstvo ostane področje, ki hrani prebivalstvo in ki namenja ustrezna plačila kmetom. Da ne gre samo za ekonomski premislek. Kakšna je vaša vizija prihodnosti, kar se tiče tudi nove SKP, ki bo prišla? Hvala lepa. Dank, kolegin Hazekam. Hvala lepa kolegica Hazekamp. Velkom, eh, minister. Eh, Hvala lepa, ministrica. Dobrodošli v odbor za kmetijstvo. Pred dvema letoma sem bila v manjšem pristanišču na Hrvaškem in videla sem nekaj, česar ne bom nikoli pozabila. mlajši bik je bil privezan za eno nogo in so ga dvignili na ladjo in potem so ga obravnavali z elektrošoki. Nikoli ga ne bi smeli tako prevažati. In zdaj sem slišala, da tudi ne izvažate več živali. Je to res? Torej, v tem pristanišču ni bilo vse lepo in prav. Živali čutijo, so pod stresom, če so zaprte ali če jih prevažajo na neustrezen način. Upam, da se strinjate z mano, da živali igrajo zelo pomembno vlogo v evropski politiki. Zato čisto enostavno vprašanje. Tega ni bilo pri prednostnih nalogah. Kaj boste v šestih mesecih storili za živali? Hvala. Bisoto. Buongiorno, buongiorno. Dober dan. Dobar dan, gospa ministrica. Želim vam veliko uspeha pri delu. E, naslednjih šest mesecev bo odločilnih za našo kmetijstvo in moramo vedeti, in upam, da smo tu enotnega mnenja, da če želimo varovati okolje, moramo investirati v kmetijstvo in moramo vlagati sredstva, ne pa jih jemati. Braniti kmetijstvo pomeni tudi braniti 500 milijonov evropejcev, ki morajo jesti zdrava živila, e, ki se proizvajajo pri nas. V teh tednih, tudi v soboto in nedeljo, sem se srečala s številnimi kmeti iz Veneta, to je blizu vas, in tudi iz Emilije Romanje. Štiri, pet problemov so mi predstavili in sicer. Um, Um, kitajska, kitajski izvozi. Um, um, eh, oziroma eh, tudi eh, škodljivci, potem, šte, eh, potem eh, š, eh, ceno eh, sadja, eh, potem eh, problem birokracije in eh, tudi problem velikih živali. Eh, bila sem v hlivih, eh, kamor so prišli volki, ki so potem eh, tam. Eh, uničili uh, živali. Ž, ž, Hvala lepa. Jurgil. Pani predsedujoči, pani minister, stvrdila pani, že. Hvala lepa. Gospa ministrica, dejali ste, da so države članice najbolje umeščene, da opredelijo cilje za implementacijo na področju kmetijske politike. Potem pa imamo 38. člen Lizbonske pogodbe, kjer so ti cilji že navedeni. Potem drugi členi, iste pogodbe govorijo o nediskriminaciji in enaki obravnavi na konkurenčnem področju. Vprašanje za vas. Ste si ogledali Lizbonsko pogodbo tudi v kontekstu tistih členov, ki se nanašajo na pravila za konkurenco, kajti v svežnju, ki je bil predstavljen, tudi kar se tiče Brexita, se zdi, da tiste države članice, ki dosegajo približno 80 odstotkov poprečja EU, bodo dobile samo 3 odstotke in to ni v skladu z izbonsko pogodbo. Rad bi več o tem. In Aguilar. Aguilar. In primer lugar, desearle a la senjora ministro. Hvala lepa, gospa ministrica. Najprej seveda srečno pri delu v naslednjih šestih mesecih. Sedaj pa nekaj specifičnih vprašanj glede na to, kar ste vključili v vaš delovni program. Kar se tiče novih tehnik, s katerimi obravnavamo gojene živali, me zanima, kaj bo Hrvaško strižen na tem področju. Potem, kar se tiče pametnih vasi na podeželju. Vem, da vaše predsedstvo to, ta pobuda zelo zanima in prvo, prvi sestanek med skupine je bil prejšnji teden. Kaj predsedstvo namerava s to pobudo? Hvala lepa. Tank, Hvala lepa. Buda. Hvala ministru. Aštep se fisa atenta. Vrat se vam treba... Um, okay. Hvala lepa. Vprašanje za vas, kar se tiče zelenega dogovora prejšnji teden smo v Berlinu imeli tisoče kmetov na ulicah, ki so protestirali proti težavam. Tudi v Romuniji zelo skrbi izvajanje zelenega dogovora. Ne vedo točno, kaj, kakšni bodo pogoji, ki jih bodo morali spoštovati. Po drugi strani pa tudi ne vedo, odkot bodo prišla sveža sredstva, če sploh glede na to, da obstajajo velike razlike med vzhodom in zahodom, glede subvencij, prihajam iz Romunije, kakšen je vaš pristop do tega za kmete, ki že tako ali tako težko preživijo na trgu? Kot rezultat trgovinskih sporazumov z državami, kot so države Merkosurja, naprimer. Zelo težko je za kmete že tako ali tako, ker prihajajo na trg proizvodi, ki ne spoštujejo evropski prilik. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Frečonova. Tak, eh, hezké dopoledne, děkuji, pane předsedo. Hvala lepa, da ste mi dali besedo, gospod predsednik. Spoštovana ministrica, hvala lepa za vaše besede. Naj spomnim na težavo, ki je že bila omenjena strani nekaterih kolegov. Kmetje se zelo bojijo, da bodo stroški skokovito narasli zaradi določb zelenega dogovora in vseh teh okoljskih določb. Seveda želijo imeti visoko kostno hrano, vodo, ampak potrebno pa je tudi zaslužiti za preživetje. Na češkem imamo zelo slabo strukturo kmetij, preveč zelo velikih kmetij. Rada pa bi, da bi tudi mala družinska kmetija posestva lahko preživela. Dobro je, da ste o tem govorili tudi vi. Mislim, da je to tudi v našem interesu, da tudi male kmetije preživijo. Žal pa, če prihaja do ekonomskih težav, potem imajo več težav ravno manjše kmetije, večje pa preživijo. Če se si želimo na podeželju, želimo si preživetja manjših kmetij. Kako Kaj mislite vi o tem, katere ukrepe boste uvedli, da bi zavarovali prav te kmetije? Hvala lepa. Le Breton. Hvala, kolega Le Breton. Komuno. Ja. Francozom. Hvala. Dobar dan, gospa ministrica. Pri trih ciljih, ki ste jih imenovali. Prva dva, poenostavitev in subsidijarnost, nista problematična. Subsidijarnost bo državam članicam dal eh, določen, določen manevrski prostor. Trajnost eh, pa postavlja več vprašanj. Prvo vprašanje je, kaj bo povezava med tem ciljem trajnosti in zelenim dogovorom, kaj ti ta dva programa nimate enake agende. Priprava nove skupne kmetijske politike je že napredovala, zeleni dogovor pa je nekaj novega. Drugo vprašanje, ali Evropska unija razume svoje odgovornosti, da pomaga kmetovalcem, ki um, um, ki se jim um, um, očita degradacija okolja, agribashing. V Franciji je to zelo razvito. Um, Evropska unija je pravzaprav uh, spodbujala uporabo pesticidov, zdaj pa je treba izstopiti iz tega in potem povezava med svobodno trgovino, uh, ki bodo omogočili uvoz proizvodov v Francijo, ki ne spoštujo evropskih pravil. Um, kolegica Lino. Dobr dan, gospa ministrica, prisrčno dobrodošli v Evropskem parlamentu. Imam eno vprašanje, oziroma pravzaprav dve. Prvo, je naslednja. Znanstveniki so pred kratkim tu predstavili študijo v zvezi z neposrednimi plačili na površino in kakšne so posledice tega na podeželje, na ljudi, ki tam delajo in da prihaja do izkrivljanja konkurence zaradi tega, tako da to pomaga majhnim družinskim kmetijam, zaradi konkurenčne situacije pa spet bolj škodi. Zdaj smo slišali, da se zauzimate za majhne družinske kmetije, drugje na podeželju, ampak ravno na Hrvaškem imamo največjo izjemo za to, da se transferna plačila premestijo iz drugega v prvi stabr. Zato, ker je premalo povpraševanja v drugem stabru, sem slišala, lahko bi bili zgled in pokazali, kako se lahko ščiti podeželje in ga krepi. Ali imate programe, ki krepijo drugi stebr na Hrvaškem in potem drugi del mojega vprašanja. Ko vidimo, da naj bi prihodnost bila regionalna, kako gledate na Mercosur, kako je s temi konkurenčnimi pravili, vsi pravijo, želimo si več denarja, obenem pa ve, vemo, da eh, se vse začenja s pravičnim plačilom za živila in potem eh, ne potrebujemo subvencij za površine. Kolegica Matlo, hvala, gospa ministrica ministrica za to, da um, ste izrazili to spoštovanje evropskim kmet, kmetom in kmeticam. Evropski zeleni dogovor pomeni, in to moramo vidno pojasniti, da je kmetijstvo edini sektor, ki proizvaja uh, eh, kisik in ki veže oglik. Eh, ne poznam drugega sektorja, ki bi to zmogel. Lahko se mnogo, mnogo čemu odpovemo v življenju, ne pa hrani. Zato je pomembno evropsko kmetijstvo in to pogosto, na to se pogosto pozabi pozablja. Govorili ste o kvadraturi kruga, da imamo vedno več nalog, vedno več eh, pogojev in zahtev, vendar predvidoma vedno manj denarja. In zato moje priznam, da malo hipotetično vprašanje. Če bi vse kmetije preusmirili stoodstotno na biokmetovanje, ali bi zato imeli več denarja, ali bi s tem bili vsi problemi rešeni in bi bilo vse idealno? kolega Jar je na vrsti naslednji. Hvala, gospa ministrica. Kot poročevalec za skupno kmetijsko politiko se veselim sodelovanja. Nekaj dopolnilnih vprašanj. Ali sem vas prav razumel, da imamo do 36. Eh, da lahko pričakujemo skupno stališče sveta do kmetijske politike. Do 36 ali bomo imeli finančno perspektivo proračun. Verjetno sem vas prav razumel, da pravite in menite, da temu ne bo tako. In tretje vprašanje, zeleni dogovor, ali se vam zdi, da moramo zeleni dogovor vključiti v obstoječi finančni sistem ali lahko pričakujemo dodatni denar. Četrto, neposredna plačila na hektar. Veliko v tem odboru smo razpravljali o tem in pravzaprav se nismo spomnili boljše rešitve, kot da se vrnemo na hektar in zakaj eh, želi Hoisling eh, tudi pri eko kmetijah odpraviti to povezavo s hektarjem, ne razumem. In ali naj kmetijstvo vključi vključimo v, emis, v trgovino z emisijami. To je moje zadnje in peto vprašanje. Hvala, naslednji je na vrsti kolega Vlaček. Hvala lepa, gospa ministrica, hvala za zelo celovit eh, in tudi celovito ambiciozno predstavitev. Mislim, da bo to sodelovanje zelo dobro in vesel sem, da. Um, imamo tudi v svetu Čehi predstavnika, ki razume različne zgodovinske situacije in tudi strukture kmetovanja. Vi eh, boste imeli zelo pomembno vlogo, kaj ti to eh, je ključnih šest mesecev pogajanj. Imam samo eno vprašanje, ali bi preden um, preden sprejmete odločitev, da se vprašate, ali bomo imeli po uh, sprejitem sklepu bolj pravično in bolj enostavno kmetijsko politiko in če bo uh, odgovor, da po šestih mesecih bo to vse, za vse nas dobro. Um, pravično pomeni, ali um, plačujemo kmete za vedno več nalog in ali um, jim ne jemljemo konkurenčnih prednosti v primerjavi z drugimi in tudi na notranjem trgu, in ali jim narekujemo um, pravične cilje v zvezi z novimi nalogami, kolega Simčič je na vrsti naslednji. Hvala vam, predsedništvo. Hvala, gospod predsednik. Gospa ministrica, govorili ste o um, proračunu ki ga je treba povečati tudi o majhnih kmetijah. E, kako funkcionira? Bojim se, da je retorika e, o malih kmetijah ostala samo retorika, e, kajti Um, mnogi, mnoge kmetije dobivajo samo eno tretjino možnih podpor, in um, ehm, 97 odstotkov vseh kmetij pa je uh, majhnih kmetij in ne morete uh, veliko več denarja eh, nameniti velikim. Um, um, 400 milijonov je na voljo in od tega je um, dobilo 240 milijonov, so dobili majhni, ki jih je 97 odstotkov, 160 pa veliki. In to ni enako uh, vredno. Um, torej, Evrop, um, Hrvaška tudi ni izplačala vseh zneskov, ki so bili predvideni. Torej, in Hrvaška je pravzaprav zapravila ta proračun. Kako lahko zagotovite to ravnotežje med majhnimi in velikimi? Uh, in govorite o tem na evropski ravni, ko pa na Hrvaškem to ne funkcionira. Hvala. Kolegica Šmit pa je na vrsti naslednja. Hvala lepa. Spoštovana gospa ministrica, um, najlepša hvala za ambiciozno predstavitev in tudi za vaše besede, ki veliko obljubljajo. Iz avstrijskega vidika, gospa ministrica, tu sem. Torej, še enkrat hvala lepa za ta ambiciozn, za ambiciozno predstavitev iz vidika Avstrije. Se zelo veselim tega sodelovanja in želim vas podpreti v, uh, glede prehodnih določb in uh, to želim povedati tudi kolegicam in kolegom. Um, hitro najdimo rešitev in za božjo voljo ne trudimo se, mo, se samo za neko mini reformo. Nekaj so. Um, povedali vsi. E, želimo se zauzeti še bolj za družinske kmetije. Družinske kmetije in vsi se baje borimo za to, potrebujejo stabilnost pri načrtovanju, zato ne mini reforme. E, bolje je, da. E, Torej, sedaj moramo zagotoviti denar in bo prišlo, če bo prišlo do zmanjšanja sredstev v drugem stebru, bo to katastrofa za Avstrijo. Celoten proračun v Avstriji, ena tretjina bodo neposredna pločila, dve tretjini pa so namenjena eh, razvoju podeželja. Če želimo ohraniti življenje podeželja in gre za obstoj in če smo pripravljeni se boriti za poklicno skupino, ne sme priti do teh eh, visokih znižanj kolega Rakovač. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospa predsednica, gospa ministrica razumem vsa vprašanja, ki so bila postavljena, da je treba uporabiti denar za mnogo zadev, ampak malo se bojim postaviti to vprašanje, ampak mislim, da je treba dati neko perspektivo tudi za prihodnost. Ali menite, da vsaj kar zadeva eh, projekt eh, pametnih vasi, Vem, da, je, da so na Hrvaškem že prizadevanja v tej smeri, vendar ne samo um, na Hrvaškem, tudi čezmejno obstajajo takšni projekti. Kaj menite o teh projektih za prihodnost? Hvala, Kero. Hvala, gospod uh, predsednik. Prisrčno dobrodošla, gospa ministrica v Evropskem parlamentu zelo hitro in uh, direktno vprašanje, vprašanje, kar zadeva preiskave časopisa New York Times. Mnogo milijonov um, sredstev iz kmetijstva gre, gre v države z avtarkičnimi režimi. Kaj menite o teh obtožbah? Torej, veliko je tudi korupcije. In če se ne bomo borili proti korupciji, potem eh, to ne bo pomagalo kmetom in njihovim potrebam, kolega Čijoka. Buongiorno, hvala, eh, veselim me, da sem vas poznal, gospa ministrica, in hvala za vaše ambicije. Želim um, um, posvetiti pozornost eh, eni od dram, ki eh, nas eh, mora spodbuditi k večjemu ukrepanju in sicer ponarejanje živil. To vodi do izkrivljanja trgov in tudi do pomankanja zaupanja. In naši kmetje se trudijo in so nemočni in razen tega gre seveda tudi za zdravje ljudi in zato vas sprašujem, kaj želite storiti na področju boja proti ponarejanju živil. Hvala lepa za mnoga vprašanja in sedaj pričakujemo odgovore ministrice. Eh, predlagam, da temu namenimo deset minut, da gospa ministrica poskusite odgovoriti v desetih minutah. Beseda je vaša. Poštovane. Spoštovane poslanke in poslanci, hvala za vaše vprašanja in koristne, koristne priporočila. Bilo je veliko vprašanja, vprašanj, eh, želim se na kratko odzvati na vse, kar zadeva prehodno obdobje. Prehodno obdobje, eh, to je naše stališče in tako bomo tudi ravnali. Torej, uredbe, ki ga definirajo, manjša uredba o fleksibilnosti, prehodna uredba, to bo, tu se dela po načelu stara pravila nov denar, gre za nov denar in za uporabo starih pravil. Ne, uh, ne moremo sedaj unesti novo pravno negotovost v SKP. Kar zadeva dolžino tega obdobja, um, spoštujem te sugestije, poznam tudi dvome in razumem dvome. Um, In sicer, da bo ena, eno leto prekratko, ampak to vprašanje bomo reševali v drugi fazi. Sedaj pa je prioriteta, da jasno definiramo pravila in s tem smo opravili velik del te naloge. Naš cilj je, eh, in s tem odgovarjam na vaše, vaše vprašanja, naš cilj je, da bi do konca našega predsedovanja dosegli eh, to, ta cilj. Vem, da eh, vsa vprašanja niso v naši pristojnosti, predvsem to, kar se nanaša na denar, ampak mi bomo storili vse, da dosižemo ta cilj, da dokončamo v času predsedovanja. Kar zadeva odnos med kmetijstvom in evropskim zelenim dogovorom in um, ugotovitvi, da je um, tu neka diskrepanca med obima in da Ampak pravzaprav um, ti okoljski cilji niso no, novost v skupni kmetijski politiki. Že najmanj 20 let se prilagajamo temu. En del iz sporočila je že vključen v reformo skupne kmetijske politike in naš fokus je uh, da eh, se osredotočimo na strategijo od vil do vilic. To naj bi bila čim bolj konkretna strategija, ki bi vodilo v zmanjšanje uporabe eh, pesticidov v zagotavljanje konkurenčnosti. Eh, treba je uporabiti seveda alternativna sredstva, potem eh, treba je eh, povečati dobrobit živali, zmanjšati živilske odpadke. Dobrobit živali je na vsak način eno najpomembnejših vprašanj, to sem tudi povedala v svoji predstavitvi, pozdravljam zahteve sveta z 16. 11. 2000 18 komisija se bo pozitivno, upam, da odzvala na posamezne teme v zvezi z dobrobitjo živali, tako da se tu eh, ustri, eh, zagotovi ustrezna zakonodaja, države članice pa morajo izvesti tudi že obstoječe zakonske akte in bolje izvajati nadzor. Dobrobit živali bo tudi tema prvega sveta. Um, um, zasedanja sveta v februarju. Potem, kar zadeva capping in tudi kar zadeva zunanjo konvergenco, mislim, da sta dve vprašanje bili povezani z zunanjo konvergenco in eno vprašanje, ki se je nanašalo na capping. Um, oboje so deli um, pogajalske škatle. Hrvaško predsedstvo lahko reče, da so velike razlike med državami članicami pri teh dveh temah. Storili bomo vse, da bomo približali ta stališča, ampak um, to je seveda del te pogajalske škatle, tako kot je tudi večletni finančni okvir. Koncept pametnih vasi, to je povezano tudi z generacijsko obnovo in z malimi družinskimi kmetijami. Um, v okviru drugega stebra skupne kmetijske politike so se uporabljali ukrepi, ki so se nanašali na izboljšanje pogojev za to, da ostanejo ljudje na podeželju. Torej ne direktno finančna podpora za posamezne kmetije, temveč gre za projekte za izboljšanje življenjskih pogojev. Take ukrepe pozdravljamo tudi v Hrvaškem smo zabeležili uspeh in tudi v novem obdobju um, je tako, da za mlade seveda um, ne zadostuje samo tradicionalna družbena in komunalna infrastruktura, temveč treba je storiti več in zato potrebujemo konkretne koncepte, zato eh, želimo to detaljno izdelati uh, in uh, gre za to, da pritignemo več ljudi, da se naselijo na podeželju oziroma da tam ostanejo. Družinska kmetija, družinske kmetije so pomembne, pa tudi velike kmetije, mikro kmetije, velike kmetije. V vsaki državi, v vsakem gospodarskem sektorju je tako, da in tudi. Um, tudi male družinske kmetije ki eh, eh, sledijo določenemu gospodarskemu interesu, tako kot je to nasplošno v gospodarstvu. Tako. In um, pri čemer je dodatna naloga um, ta, da ostanejo ljudje na podeželju in da mora to ostati privlačno. In svet bo pripravil sklepe v zvezi s tem, hrvaško predsedstvo bo organiziralo tudi posebno konferenco s temo položaj in prihodnost malih eh, družinskih kmetij vprašanje se je nanašalo tudi na uporabo regionalnih skladov, Um, kdor se je ukvarjal s čezmejnimi programi, je tam pogosto pridobil prve izkušnje za uporabo skladov EU. Tudi sedaj že obstaja možnost v okviru številnih čezmejnih programov, ki bi jih lahko bolj konkretno usmirjali in znotraj njih bi lahko pozicionirali tudi strateške projekte in ki jih je lahko izkoristiti za razvoj. Eh, eh, kmetijstva. V okviru prejšnjih programov čezmene sodel, čezmenega sodelovanja, pa tudi eh, v sedanji generaciji bilateralnih programov sodelovanja s Slovenijo, z Italijo in z drugimi državami, in glede na splošne specifične prioritete je možno pridobiti dodatna sredstva, ki izpolnjujejo cilje skupne kmetijske politike. No, pitanje. Potem vprašanje novih tehnik. To se je verjetno nanašalo na um, sodbo iz Luksemburga iz 2018. leta. Uh, tu, uh, to od, odpira praktična vprašanja in dvome in mogoče bo treba prilagoditi zakonodajo EU zaradi tega. Um, svet je 2019. Eh, leta sprejelo sklep, da se zahteva od komisije izvedba študije o statusu novih genomski, gen, genskih tehnik. Um, taka študija bo, eh, bo trajala malo dlje, uh, kot bo trajalo hrvaško predsedovanje. Ampak, ko bo na voljo ta študija, bo možno nadaljevanje dela tudi pri tem vprašanju. Ta tri vprašanja so se navizovala tudi na Hrvaško, kar zadeva primer pred nekaj leti, pred tremi leti, se mi zdi, da um, in sicer neodgovorna obravnava živali pri prevozu. Hrvaška je seveda okrepila eh, nadzor in to se potem tudi nikoli ni več zgodilo. Potem šlo je za pod, vprašanje podpor mladim. Um, po, od, kar uporabljamo eh, ukrepe iz prvega in eh, drugega stebra kmetijske politike, je del uh, kmetij. 13,1 odstotek, torej mladi kmetovalci. Um, in to je pravzaprav večji delež mladih kmetovalcev, ki dobivajo podporo kot uh, v Evropski uniji. In seveda želimo ta delež zvišati, kajti to omogoča. Um, da se ohrani kmetijstvo. Uh, za mlade pa obstajajo uh, ukrepi tudi še iz drugih projektov. Uh, pet, pet, um, um, 517 milijonov kun je predvidenih za to, predvsem lok, alokacija za mlada. Potem tretje vprašanje je odnos med plačili velikim in majhnim. In um, um, odgovorila bom tako, v mandatu te vlade na Hrvaškem um, imamo, um, prioritetno dodeljujemo sredstva majhnim kmetijam in mladim kmetovalcem. To je naš cilj. Tako da določen del lahko namenimo samo temu in ta delež je večji, kot je bil prej. In tu, tu je povezano seveda tudi z razvojem podeželja. E, torej, prioritizirali, prioritizirali smo določene sektorje, predvsem, kot rečeno, majhne kmetije in mlade kmetovalce. Tu gre za. Um, 60 odstotkov um, je namenjen um, majhnemu in srednjemu gospodarstvu oziroma kmetijam, um, vendar um, treba je seveda tudi upoštevati delež nasploš, na, na, na splošno na trgu malih in velikih kmetij. Eh, Hrvaška eh, je definirala maksimalen delež, ki jih Hrvaška dobiva od neposrednih plačil uh, in delež uh, eh, EU pri tem. Hrvaška je dobila sicer določena dovoljenja, vendar ni mogla dodati nacionalnih sredstev, da bi s tem dosegla predvideno uh, um, ovojnico. Mi smo se trudili, vendar pod eh, podatki, ki smo jih slišali, 70 odstotkov in tako naprej, ne držijo. V prejšnji lanskem letu smo uporabili 90 odstotkov te ovojnice in um, letos bomo dosegli verjetno 100 odstotkov, tako da je ta problem potem tudi rešen. Vielen Dank. Hvala lepa. Za Uh, ni lahko odgovoriti v desetih minutah na 25 vprašanj in v uh, prispevkih poslancev so se včasih skrivala, se je skrivalo več vprašanj, tri, štiri. Zgodila pa se, je, se mi je majhna napaka. Pozabil sem eh, na kolegico Tomašič, ki eh, je bila sicer na seznamu, zato ima gospa Tomašič eh, sedaj eh, možnost, da v eni minuti postavi svoje vprašanje. Eh, Hvala, predsedni, eh, gospod predsednik, gospa ministrica. Želim vam dobrodošlico in uspešno delo. Slišala sem odgovore na moja vprašanja, ki, sem, ki bi jih imela. Samo še kratko vprašanje. Majhne eh, kmetije se odpirajo, ampak eh, hitro se tudi zapirajo. To sem slišala. In na kakšen način bo v času hrvaškega predsedovanja, bodo, spod, boste spodbujali družinske kmetije, katere aktivnosti boste izvedli, da bi eh, mladim omogočili modernizacijo kmetij in eh, da eh, bi tudi povečali konkurenčnost teh kmetij. Preden bo ministrica odgovorila in tudi podala sklepno izjavo, želim um, dati besedo tudi še komisiji. Ali gospodnija, vi sploh nimate vprašanj dobro, to je še bolje, tako da dobi besedo takoj ministrica, um, ki bo odgovorila na še postavljeno vprašanje in potem podala eh, še sklepno izjavo oziroma stališče. Hvala lepa spoštovana poslanka Tomažič. Imeli bomo mednarodno konferenco o položaju prihodnosti majhnih eh, kmetij. Eh, poleg tega pa bomo v okviru pristojnosti eh, pripravili tudi stališča, da je treba majhne kmetije da jim je treba zagotoviti enostavnejša pravila za izvajanje skupne kmetijske politike. Mislim, da je to prvi korak. To bo eh, zmanjšalo kompleksnost procesov, postopkov in na ta način eh, bomo eh, tudi pritegnili interes mladih za skupno kmetijsko politiko sedaj pa še moje sklepne besede. Želim povedati, da kmetijstvo zares ni problem. Kmetijstvo je del pravega, prave rešitve. In kot nekdo, ki je sviš na področju kmetijstva in pod, razvoja podeželja, želim povedati, da je težko najti dejavnosti, eh, kot je kmetijstvo, ki so tako blizu človeku, ki na zelo tesen način povezujejo pretistvo, kmetijstvo, um, tla, zrak, okolje človeka, pri čemer nikoli ne smemo pozabiti, da um, je kmetijstvo vedno živelo od inovacij in narobe bi bilo misliti, da se kmetijstvo zapira inovacijam in ni plemenitejše dejavnosti, kot je kmetijstvo in ribištvo. Hvala. Vielen herzlichen Dank, Frau Ministerin. Najlepša hvala, gospa ministrica, da ste danes prišli k nam. Hvala lepa tudi za obsežne odgovore na naše vprašanje. Veselim se že sodelovanja v prihodnih mesecih. Čakajo nas zelo pomembne naloge in skupaj se jih bomo lotili. Hvala lepa. Hvala.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 Torej, dragi kolegi, prosim, sedite ponovno na svoje mesta. Nadaljevali bomo z sejo in prehajamo k glasovanju. Dear colleagues, again, please take your seats. Kolegi, sedite na svoje mesta. Hvala.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 in sicer gre za tri glasovanja. Začeli bomo z sklenitvijo sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo. Želi pripravljalka mnenja besedo pred glasovanjem? Kolegica McGuinness? Ne. Najlepša hvala potem bomo kar glasovali. Imate vsi svoje glasovalne kartice. Končno glasovanje bo kot vedno potekalo poimensko. Glasujemo. Ich, äh, schließe. Konec glasovanja. sprejeto. Z 43 glasovi za iskrene čestitke. Sedaj pa kolegica Magines. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vem, da ste rekli čestitke, eh, ampak eh, z težkim srcem smo podprli to eh, mnenje in z težkim srcem sem ga tudi pripravila kajti mislim, da se vsi eh, zavedamo, kako velike eh, so posledice izstopa iz Evropske unije in zahvaljujemo se tudi vsem kolegom, eh, ki so z nami sodelovali v tem odboru dolga leta. Številni so naši prijatelji, ne le kolegi in vem, da je to zelo težek trenutek za njih. Hvala lepa sedaj pa k našemu mnenju o politiki konkurence. Gre za letno poročilo za leto 2019. Pripravljalka mnenja je gospa Karvaleš in želi besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Imam le kratko pripombo. Rada bi se zahvalila za sodelovanje pri pripravi tega mnenja. Zares smo izjemno dobro delali, bili smo zelo produktivni. Vsi so bili pripravljeni sodelovati in mi pomagati. Cilj je bil, da se v tem eh, mnenju osredotočimo na temeljna načela, ki se nam zdijo najpomembnejša. Tako da bomo imeli zares dobro mnenje odbora Agri. Kot rečeno, je poročilo kratko, jasno in objektivno. Poleg tega pa smo sprejeli tudi ustni predlog spremembe in sicer 287. Gre za ust na predloga spremembe, ki smo jo sprejeli eh, in vključili v besedilo. Želeli smo biti kratki, želeli smo se osredotočiti na najpomembnejša načela, kajti želeli smo jasno sporočilo, sedaj pa čakamo na vašo podporo. Hvala lepa. Ähm, Hvala lepa pripravljalki mnenja za upravljeno delo. Sedaj pa predlagam, da Pričnemo z glasovanjem. Kolega Lebreton. Ja, preden bomo pričeli z glasovanjem, gospod predsedujoči, eh, bi rad omenil predloga sprememb 28 in 67, ki naj bi bila vključena v kompromisni predlog spremembe, ampak jaz ne menim, da je to res. In zato ne razumem, zakaj o teh dveh predlogih ne bomo ločeno glasovali. Genau, das können wir, das können wir machen. Ja, lahko glasujemo ločeno v teh dveh predlogih sprememb. Torej, pričnimo kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 28 za, proti, vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 32 za, proti, vzdržani, zavrnjena. To bomo morali preveriti. Elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 32. Glasujemo. Konec glasovanja. 35 za, 7 proti, torej rezultat je vendarle bil jasen. Prosim koordinatorje, da jasno pokažejo, kako bodo glasovali. Predlog spremembe 33 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 37 za, proti vzdržani sprejeto. 40 je bil umaknjen. Kompromisni predlog spremembe 9 za, proti vzdržani sprejeto. 34 za, proti vzdržani sprejeto. 34 in 53, od teh smo glasovali skupaj, 58 je bil umaknen, kompromisni predlog spremembe 10 za proti, vzdržani sprejeto, kompromisni predlog spremembe 11 za proti, vzdržani sprejeto, kompromisni predlog spremembe 12 za proti, vzdržani sprejeto, kompromisni predlog spremembe 13 za proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 51 za, proti, vzdržani. Moramo preveriti. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 54. Konec glasovanja. 32 za. Jasen rezultat sprejeto. Predlog spremembe 54 za, proti vzdržanje sprejeto, 55 za proti vzdržani. Tudi tega bomo morali preveriti. 54, ne, 55. Konec glasovanja. 23 za. Predlog s 57 za proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 69 za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno. 71 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Predlog spremembe 71, elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 72 za proti vzdržani. Zavrnjeno 74 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe 15 za. Želite preveriti 74? Dobro. Elektronsko glasovanje. konec glasovanja. 39 za. Povsem jasen je bil ta rezultat. Kompromisni predlog spremembe 15 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 81 za, proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 82 za, proti vzdržani sprejeto. 83 je bil umaknen, 84 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe je 85 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 87 z in pa 90 z ustnim predlogom spremembe. Za, proti, vzdržani. vzdržani. To bomo morali preveriti. Ich schließe. Konec glasovanja. Sprejeto. In sicer jasno sprejeto. Predlog sem imel 88 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 89 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 102 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 103 za, proti vzdržani zavrnjeno, 104 za, proti vzdržani zavrnjeno, 100. Želite preveriti 104? Dobro. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 22 proti 22. Predlog spremembe. Stopit za proti vzdržani sprejeto. 109 za proti vzdržani sprejeto. 110 za za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 111 za, proti, vzdržani, sprejeto. 113 za, proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe 18 za, proti, sprejeto. 117 za, proti, vzdržani, sprejeto. 119 za, proti vzdržani sprejeto, 120 za, proti vzdržani sprejeto, 121 za, proti vzdržani sprejeto, 122 za, proti vzdržani sprejeto, 123 za, proti vzdržani sprejeto. 124 za, proti vzdržani sprejeto, 127 za, proti vzdržani sprejeto, 129 za, proti vzdržani, to bomo pa preverili. 129 za. konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe ena za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe devet za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog spremembe dve za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog tri za, proti vzdržani sprejeto sprejeto, kompromisni predlog spremembe 4 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog spremembe 5 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog spremembe 6 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog spremembe 7 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 17 za proti vzdržani. Zavrnjeno, predlog spremembe 18 za proti vzdržani. Sprejeto in že predlog spremembe 24 za proti vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa prehajamo k končnemu glasovanju. Elektronsko glasovanje bo to. konec glasovanja. Sprejeto z 45 glasovi za. Iskrene čestitke pri projektu mnenja. In sedaj prehajamo k naslednji točki na našem dnevnem redu. Gre za še eno glasovanje o razrešnici za leto 2018. Bomo tokrat glasovali. Ali želi pripravljavec mnenja besedo? Kolega Rakovač, ja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rad bi podal le nekaj pripomb. Mislim, da so predlogi sprememb uravnoteženi in da smo eh, v našem mnenju posredovali jasno stališče. Rad bi se zahvalil vsem, ki so pomagali pri pripravi tega dokumenta. Hvala lepa. Najlepša hvala poročevalcu. In eh, pričenjamo kar z glasovanjem. Kompromisni predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog spremembe dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe želite preveriti? 13. Dobro, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Jasno zavrnjeno. 32 proti 13 za kompromisni predlog spremembe 3 za proti vzdržani. Sprejeto kompromisni predlog spremembe 4 za proti vzdržani. Sprejeto predlog spremembe 21 za proti vzdržani. Zavrnjeno kompromisni predlog spremembe 5 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 24 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 30 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem pa kompromisni predlog spremembe 8 za, 39 je brezpredmeten. 38 želite preveriti, dobro. Potem bomo elektronsko glasovali o predlogu spremembe 38. Konec glasovanja. Zavrnjena. 25 proti 17 za. Kompromisni predlog spremembe 8 za, proti vzdržanji sprejeto. Predlog spremembe 42 za proti vzdržani zavrnjeno, kompromisni predlog spremembe 9 za proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog spremembe 10 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 53 za proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno. In prehajamo k končnemu glasovanju, to bo elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ich äh, schließe, ja. Konec glasovanja. 38 za, 7 proti. Iskrene čestitke. Pripravljajcu mnenja. Damit wären wir. S tem smo zaključili z glasovanjem in lahko nadaljujemo z naslednjo točko dnevnega reda, to je točka 8. Predstavitev delegiranih aktov, predstavitev Evropske komisije. Gre za delegirane akte povezane z svežnjem oprožnosti za programe za promocijo vina. Komisija prihaja? Ja. Thank you, Mr. Uh, President. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Ta točka se veže na resolucijo parlamenta v povezavi z uvedbo carinskih dajatev, ki, jo, ki so jih uvedle ZDA eh, zaradi ugotovitev Svetovne trgovinske organizacije na temo primera Boeing Airbus. Parlament je pozval komisijo, da sprejme ustrezne ukrepe za podporo vinskemu sektorju v odziv na te dajatve. Ta spor v Svetovni trgovinski organizaciji ima dolgo zgodovino, ampak ukrepi, ki so jih sprejele ZDA, so ukrepi, ki jih je odobrila tudi Svetovna trgovinska organizacija. Žal nam je, da se nanašajo ravno na agroživilski sektor, ampak to je trend, ki smo ga videli tudi v preteklosti, ko je Evropska unija tarča. Eh, so pogosto žrtve agroživilski proizvodi. Prejšnji primer je bil ruski embargo. Nažalost je tako in Evropska komisija je že večkrat povedala, da bi raje našla rešitev eh, z ZDA v zvezi z dolgoletnim sporom v okviru Svetovne trgovinske organizacije. No, sedaj pa neposredno k vinu. Ukrepi ZDA so omejeni v obsegu. 25 odstotkov znašajo dajatve na uvoz eh, vin iz štirih držav članic, Francije, Španije, Nemčije in pa Združenega kraljestva. Eh, te dejatve so bile napovedane in bali smo se, eh, da bodo te dejatve veljale za vsa vina, tudi za peneča vina in za vse države članice in da bodo dajatve še više, lahko bi znašale celo 100 odstotkov. Eh, kljub temu to ni nobena tolažba za ta sektor in pa za države članice, ki so eh, tarča teh dajatev, ampak situacija bi lahko bila še slabša in komisija bo skušala to preprečiti. Pri tem si moramo eh, zapomniti tudi grožnje ZDA, da bo uvedla dajatve na uvoz vina, tudi penečega vina iz Francije in sicer zaradi davka na digitalne storitve. Evropska komisija nenehno poudarja, da bo povsem solidarna z Francijo in pa tudi drugimi državami članicami v primeru takšnih dvostranskih grožen. E, eh, imamo pa dobre novice, kajti pogovori na dvostranski ravni so vodili k dobremu rezultatu eh, in uvedbe eh, tovrstnih dajatev ne bo, sedaj pa se pogajajo tudi o davko na digitalne storitve. Glede na resolucijo Evropskega parlamenta novembra, eh, ki je pozvala Evropsko komisijo, da uvede ustrezne ukrepe, naj povem, da se je komisija odzvala z tremi specifičnimi uredbami ena izmed uredb je delegirana uredba in je še prav posebej zanimiva za parlament, vsebuje tri elemente. Prvič, ukinitev petletne omejitve za operaterje. Tako bodo eh, lahko operaterji presegli to petletno obdobje, ko se bo izteklo konec oktobra 2023. Drugi element bo omogočil državam članicam oziroma operaterjem na tem področju, da spremenijo ciljne trge za že odobrene programe. Mogoče se bodo proizvajalci odločili, da prekinejo z oglaševanjem eh, v določeni državi, recimo v ZDA, in da se preusmerijo na druge trge, Kitajsko, Kanado, Avstralijo in tako naprej. In tako naprej. Potem pa je tukaj še en ukrep, ki izboljšuje prožnost v primeru, ko bodo proizvajalci spremenili ciljni trg, bo Evropska komisija zagotovila podporo za zaključitev že obstoječega postopka. To je predvsej zapleten postopek, ampak to pomeni pravzaprav, da ne bo uvedbe sankcij za že pričete postopke. Eh, druga dva ukrepa pa se nanašata na izvedbeni uredbi. Gre za financiranje promocijskih dejavnosti z 50 na 60 odstotkov in za zagotavljanje prožnosti državam članicam pri prilagajanju promocijskih dejavnosti ne le dvakrat letno kot doslej, ampak eh, trikrat na leto. glede na to, da so ti ukrepi izjemno občutljive narave, jih bomo skušali uvesti čim prej. Predstavljeni so bili državam članicam 15. januarja v odboru za vino in države članice so jih podprle. Vsi ti trije ukrepi bodo uradno sprejeti 29. januarja potem bodo predloženi eh, svetu in parlamentu eh, in sicer eh, v skladu z običajnim postopkom, ampak pričakujemo popolno podporo obeh inštitucij. Ukrepi so že bili posredovani državam članicam in operaterjem na tem področju, ki se že prilagajajo novim določilom. Na ta način bomo vsaj delno omilili učinek ameriških dajatev. Naš cilj je, da ZDA ukinejo carinske dajatve. Komisar Hogan je bil v Washingtonu pretekli teden in kmalo bo Washington ponovno obiskal. Eh, to je visoko na njegovem dnevnem redu in prizadevali si bomo skupaj z državami članicami, da bi bili eh, ukrepi ZDA čim prej ukinjeni. Najlepša hvala za ta uvod. Imamo nekaj vprašanj, vendar pa tudi že kar precej zamujamo. Zato vas prosim, da se držite ene minute. Kolegica Aguilar. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, povedati moram, eh, da pozdravljamo te nove ukrepe, ki pa so povsem nezadovoljivi kot podpora sektorju, ki je tako močno prizadet zaradi uvedbe eh, carinskih dejatev ZDA. Namreč 50 odstotkov dobička ustvarja ta sektor z izvozom in glede na to, da je to dolgoročen ukrep, ne moremo iskati eh, kratkoročnih eh, odzivov. To je še prav posebej pomembno eh, za proizvajalce vina v Španiji. Ne moremo trga urediti iz danes na jutri, potrebujemo sklad za očkodnine oziroma očkodninski sklad eh, in Evropska komisija ni zagotovila nobenih eh, pravih odgovorov na zahteve vinskega sektorja. Potrebujemo konkretne ukrepe ne le ukrepe za izboljšanje izvoza. Tolmači so me upozorili, da morate govoriti počasneje, gospa Aguilar. Gospod eh, predsedujoči, ponovno govorimo o eh, dajatvah, o carinskih dajatvah in sedaj eh, smo zahtevali podporo prizadetemu sektorju in Evropska komisija je sprejela ukrepe. Dobro, ampak to ne bo zadostovalo predlagamo, da bi ta ukrep veljal dlje kot eh, pet let, eh, kajti nasprotnem primeru ne bo eh, zagotovljena učinkovitost. Imamo odličen vinarski sektor in to je potrebno poudariti. Hogan je govoril, da bi v Washingtonu govoril o tem, da bi ukinili. Uh, tarife za uh, neživilske izdelke in to me nekoliko skrbi. Potrebno je zaščititi evropsko proizvodnjo in tega ne smemo nikoli pozabiti. Hvala lepa, kolega De Castro. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej najlepša hvala Evropski komisiji, ki je odobrila ta pomemben delegirani akt. Koordinatori smo prosili za hiter postopek eh, in najlepša hvala, da ste nas upoštevali. Eh, sedaj pa še pobuda za prihodnost. Eh, ko gre za petletno obdobje, je zapisano, da je potrebno podaljšanje tega obdobja ustrezno utemeljiti. Jaz mislim, da bi lahko to poenostavili v prihodnosti, v nasprotnem primeru bo prišlo zgolj do zapletenih birokratskih postopkov in še drugi člen, ki govori o izrednih razmerah. Je jasno je, da če bi prišlo do izrednih eh, razmer, potem eh, tega programa ne bi mogli izpeljati. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolegica Müller. Hvala lepa. Gospod Skanel, za vašo predstavitev, za nas v skupini Renew je to bila zelo pomembna tema in to smo že novembra v resoluciji jasno zapisali. Potrebno je izboljšati položaj proizvajalcev vina v eh, Evropski uniji, sedaj ste predstavili konkretne ukrepe. Mislim, da eh, bomo z tem situacijo sicer nekoliko izboljšali, ne vem pa, ali bodo ti ukrepi zadostovali. Eh, pomembno se mi zdi predvsem, da pravočasno začnemo z izvajanjem teh ukrepov in da eh, je zagotovljena konkretna pomoč kmetom. Če dejansko potrebujemo eh, sklad ali pa razširitev teh ukrepov, o tem lahko razpravljamo kasneje. Hvala lepa kolega Sojdo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil eh, komisiji za predlagane ukrepe. Potrebna je prožnejša zasnova eh, naših ukrepov, kajti 50 odstotek, eh, to je bil res velik udarec za proizvajalce, še prav posebej pa za proizvajalce. Eh, proizvajalce vina eh, v Španiji in zaradi tega je eh, potreben ustrezen odziv. Potrebno je zagotoviti manevrski prostor, tako da bodo lahko proizvajalci vina svoje izdelke prodajali tudi na druge trge. Ta delegirani akt je pravilno zasnovan, vendar pa moramo sedaj zagotoviti tudi, da bodo ukrepi čim prej stopili v veljavo. Eh, potrebno pa postoriti še veliko več. Eh, ne moremo sprejemati zgolj kratkoročnih ukrepov, potrebujemo nujna pogajanja. Ne smemo dovoliti nadaljnih carinskih dajatev za uh, kmetijske proizvode. To je pomembno za živinorejce, pa tudi uh, za kmetovalce. Kolegica Gilera. Hvala lepa predsednik. Kot so kolegi že dejali, kar se tiče te specifične zadeve, mislim, da je pozornost dobra, predlog pa ni dober. Kaj ti oziroma bomo denar iz drugih investicijskih programov in jih sedaj namenjamo za promocijo. Torej, imamo težavo, ki je za kmete zelo resna. Najboljši odziv na to pa ni, da potem sprememo ukrepe, vem, da je namen dober, da torej potem vzajemo sredstva iz drugih programov in jih namenimo za promocijo. Imeti moramo ustrezno raven sredstev za vse. Torej, ta premik ni dober, to moramo reformulirati. Če bomo imeli sveža sredstva, ali če bi imeli na voljo še druga sredstva, bi to bilo dobro, ampak vemo, da tega ni. Potrebujemo pa dodatne ukrepe za to, da se bomo zoprstavili negativnim učinkom na trgu, še prav posebno za špance. Kolega bi to. Hvala lepa, gospod predsednik. Ta predlog smo dobili. Zdi pa se mi, da to temo obravnavamo, kot da je to konjunkturno vprašanje. Tudi strukturno in dejali ste, kar se tiče letalskega prometa, elektronike, avtomobilskega prometa, skoraj da sistematično potem trpi kmetijstvo. Smo nekakšna valuta potem za te trge, ki nima in sploh upravka s kmetijstvom. Torej, kar se tiče promocije, da, seveda, zakaj? Ne, ampak to se bojim, bo ne zadostno. Kot sem predlagal že novembra, zdi se mi, da bi lahko mobilizirali sklad za pregoditev globalizaciji, kajti razmere, v katerih smo, ki niso konjunkturne, so strukturne, tukaj bi lahko uporabili ta sklad. Zato torej bi predlagali, da bi uporabili ta sklad za prilagoditev globalizaciji tudi za to kmetijsko vprašanje. Kolega Dorfman. Ja, herzlichen Dank. Hvala lepa. Strinjam se s tistimi, ki so pred mano že dejali, da lahko pozdravimo ukrepe, ampak to je samo seveda kapljica v morju. In tako kot so dejali predhodniki, kot je rejal predhodnik, kar se tiče letalske industrije, so oni to zafrknili, sedaj pa plačajo kmeti. Morda bi lahko našli bolj učinkovite e, ukrepe. Kar se tiče samih carin, trgovinsko ministrstvo ZDA preizkuje učinkovitost teh carin in 6,5 milijard evrov, toliko koliko je bilo autoriziranih za STO, ne bodo dosegli s temi carinami, se zdi. Zato bodo verjetno prišli na vrsto novi proizvodi za više carine. V moji državi v Italiji vino trenutno ni obremenjeno, ampak obstaja pa strah, da bodo do 100 odstotne carine naložene v prihodnosti tudi na te proizvode. In potem se ne naroča steklenic že tedne, kaj ti bojo se, da ko bodo te steklenice to vino dobili, bo prišlo do carine in potem ne bodo mogli teh vin prodati. Imamo kakšna nova spoznanja, tudi spotovanja komisarja, kar se tiče prihodnosti, da ne bo prišlo do poslabšanja trenutnih razmer, ali lahko to pričakujemo? Korekca Sander. Hvala lepa, hvala lepa komisiji za njene predloge, ampak nekaj pa, eno vprašanje pa še ostaja. Tukaj je šlo za okrepe po sodbi STO, tudi kar se tiče kompenzacij za sektor, ki je prizadet in seveda predlogi so, kakršni so. Pozivam pa GD Agri, da hitro napreduje, kar se tiče zahteve parlamenta. In potem še nekaj, mislim, da je nujno, da bi to besedilo stopilo veljavo, kar se da hitro. Posledično pa predlagam koordinatorjem, da razmislijo o vprašanju in da bi našli neko rešitev brez ogovora najti moramo rešitev za vse vinogradnike, evropske, še prav posebno pa francoske, ki so še prav posebno prizadeti. Hvala. Hvala lepa, kolega Andrej. Hvala lepa. Čestitam za te nujne ukrepe komisije. Kar se tiče teh ukrepov, kot večina kolegov, se mi zdi, da so ti nezadostni, da bi preprečili poslabšen razmer na tem področju. Mislim, da se moramo še naprej pogovarjati, kajti govorite, da odgovarjate s konjunkturnimi ukrepi, gre pa za strukturne razloge. Kako boste torej najprej financirali? Vem, da potrebujemo dodatna sredstva. Morali bi imeti pravi proračun. Kako boste financirali izvržbo tega, te spremembe stopne sofinanciranja? Potem pa še strukturno vprašanje ali ne bi morali pomisliti tudi na tržne ukrepe za take krize, sedaj ko pripravljamo reformo SKP in tudi sud. Hvala za vaš odgovor. Hvala lepa. Prosim, ne govorite tako hitro, da bodo tolmači imeli čas tolmačiti. Lima. Eh, Hvala lepa, predsednik. Vprašanje za vas. Veliko je že bilo izrečenega, kar se tiče strukturnih težav. Več kot milijardo evrov namenjamo za pomoč pri vinu in sedaj vemo, da imamo zelen dogovor, da imamo podnebno krizo, da moramo biti bolj trajnostni. Mediji pa pravijo tudi, da še prav posebno podpora pri trgovini, da tukaj pridobivajo predvsem tretje države. Je to namen komisije in če to veste, kateri so potem proti ukrepi, kaj ti vemo, da bi regionalna podpora lahko bila rešitev za vse te težave. Tako kot je gospa Aguilera dejala, če potem krademo ta sredstva drugim pomembnim programom, da bi rešili to krizo, potem to ni prava rešitev. Mislim, da moramo podpeti naše manjše kmete, ne pa neke multinacionalke, ki že tako ali tako dobivajo milijarde. Hvala lepa. Tolere. Eh, euh. Hvala lepa. Hvala lepa komisiji, da ste odgovorili na zahteve parlamenta pri tem. Spomnimo se, mobilizirali smo se enotno zelo hitro po strankah. Hvala lepa za to besedilo seveda pa si želimo, da bi šli dlje, da bi imeli nujni postopek, tu se strinjamo. Naj pozdravimo tudi odziv proizvajalcev in distributorjev iz Amerike. Imamo zelo mala podjetja v ZDA, družinska, ki so tudi ogrožena, tako da že leta evropski proizvajalci ustvarjajo trg v ZDA in sedaj imamo mala podjetja, družinska, ne multinacionalke, ki so se že organizirale in ki seveda katerih obstoj je tvegan. Ti ukrepi so nezadostni, potrebno bo predvideti sklad za kompenzacijo in dodatne ukrepe. Imam pa še vprašanje. Na začetku februarja je postavljen nek vrtiljak. Ali ste predvideli diplomatske ukrepe, da bi prelomili ta demokrajov meč, ki je nad nami. Vendar pa tako je še hitrejši, ali bi bilo možno, da bi te ukrepe speli še hitreje v prihodnosti, ker zaostajamo nekoliko. Hvala. Dank, frau kolegin Ricci. Ricci. Thank you, President. Um, Hvala lepa. Malo mimo teme, samo nekaj sekund. Mislim, da trpimo zaradi carinskih vojn. Tudi sami smo vedli carine za ZDA kot odziv. In upam, da bo komisija premislila o umiku teh carin, še prav posebno govorim o žganih pijačah, o škotskem viskiju, da bi umaknili te carine in bi dovolili potem ZDA, da se odzove na isti način. Hvala lepa. Tako, sedaj smo prišli do konca vprašanj in direktor Scanner bo podal. Odgovore prosim, da ste kratki. V bistvu smo že prekoračili naš predviden čas. Hvala. Hvala lepa, da skušal bom biti kratek, gospod predsednik. Ena ključnih točk je bila raven intervencije komisije za podporo proizvajalcem. V tem kontekstu, najprej, kar se tiče gospoda Andrija, je pomembno upoštevati, da povečujemo prispevek z 50 na 60 odstotkov ampak trenutno se po nacionalnih podpornih programih sredstva še ne porabljajo. Torej, sredstva so na voljo, ampak jih ne porabijo. Sedaj pa je skrajno sila, da se to stori. Države članice lahko tudi same dopolnijo prispeve komisije, ki se bo sedaj povišal na 60 odstotkov, na 80 odstotkov. Torej, lahko se še stori kaj za podpor temu sektorju in sredstva so na voljo. Potem gospod Dorfman. Strah proizvajalcev, da bo to eskaliralo. Komisija se tega zaveda. Želimo se izogniti scenariju, ko bi ZDA rotirali tako imenovani vrteljak carine ali jih povišale na do 100 odstotkov in tako dalje in tako naprej. Nekaj napredka je bilo v tem kontekstu, omenil sem že misijo Hogana v Washington in razprave med Trumpom in Macronom, kar se tiče tako imenovanega davka digitalnih storitev. Tukaj so, je bil dosežen napredek. Smo pa v stanih stikih s prodajalci in dokler ne bomo imeli več informacij o učinku na terenu carin, ki so bile spostavljene, se želijo na vsak način izogniti paniki tem sektorju, kaj ti vino. Nepokvarljivo blago. In če bo občutek na trgu, da se bodo razmere še poslabšale za podjetja, za restauracije, da te ne bodo več kupovali, da bodo kupovali kasneje, ker bodo se težko odločali, bo to slabo, zato ne smemo pošiljati sporočila, da je sektor v krizi. Vzdržati moramo. In potem to prihaja do naslednje točke, zavedamo se tega. Trdo moramo delati na tem, da bodo ti ukrepi odpravljeni, ne da se bo eskaliralo, da jih bodo popolnoma odpravili. Komisija EU je vedno znova ponavljala, da carine niso rešitev za te trgovinske spore. Najti moramo izpogajane rešitve najbolj idealno prek STO ali pa tudi bilateralno. Zato, torej, kar se tiče obstoječih carin, vzeda, da smo mi sedaj uvedli vzajemno, ne pozabite. Mi smo se neposredno odvarjali na to, kar so storili. V tem kontekstu ne pozabimo, maja, junija je bila odločitev STO, bo odločitev STO o Boeingu in takrat bomo imeli pravico, da uvedemo carine ZDA v odziv na to, kar so storili oni. Tega si ne želimo, nočemo tega storiti, ampak komisija je že dejala in tudi komisar Hogan jasno je dejal, da ne bomo oklevali braniti interesov naših kmetov tudi v vinskem sektorju. Ne pozabimo, ne gre samo za vinski sektor, gre tudi za žgane pijače, olivno olje, mlečne proizvode, sire in tako dalje. Torej tudi drugi proizvajalci, drugi sektori so ogroženi in trpijo. Mislim, da je vinski sektor ena zgodba uspeha v zadnjih letih, še pa posebno, kar se tiče izvoza. Izjemno dobro nam gre, trenutno izvažamo 12 milijard evrov vredne proizvode v vino, tudi zelo veliko v ZDA in ta uspeh deloma razlaga, zakaj so ZDA ciljale ravno na ta sektor. Želeli so nas prizadeti tam, kjer smo uspešni in kjer boli. Ne zaključim s to točko. Ne pozabimo, kar nekaj poslancev je o tem govorilo, da se veliko škode naredi tudi v ZDA, kajti evropska vina so zelo popularna pri ameriških potrošnikih, celotna industrija, uvozniki, prodajalci na drobno, restauracije, ki zaslužijo zelo veliko z evropskimi vini. 108 članov ameriškega kongresa je pisalo gospodu Trumpu, ki so kritizirali te carine, jih zavračali in si želijo izpogajane rešitve. Upamo, da se to sliši v trgovinskih krogih v ZDA in to lahko morda potem tudi razlaga, zakaj razmere ne eskalirajo eskalirajo, kajti carine so škodljive na obeh stranih Atlantika. Končal bom, gospod predsednik. Hvala lepa. Hvala lepa. Čisto na kratko, prosim. Čisto na kratko. Hvala lepa. Naj pojasnim. 10 odstotkov povišica za promocijo. To niso sveža sredstva, to so sredstva, ki so že v državah članicah in so namenjena za naložbene programe, ki so že načrtovani ni res, da so to sveže sredstva, to so sredstva, ki so za promocijo naložbenih programov. Torej, sredstva jemljete z enega konca in ga dajete na drug konec. Torej, ta sredstva smo vzeli od nekot in jih sedaj namenili vinskemu sektorju. Se želite odzvati? Hvala lepa. Mislim, da sem že govoril o tem. To vključuje tudi Španijo. Sredstva pod nacionalnimi popolnimi programi so še neporabljena. Precej jih je še na voljo. Manj kot šest mesecev nazaj je gospod Hogan to povedal španskim partnerjem, da morajo storiti več, da bodo povišali porabo. Sredstva so na voljo, pa naj se gre za naložbe, za kizno destilacijo, to se ne uporablja več, promocija izbira držav članic. Sredstva so na voljo, sedaj pa je jasno usmeritev, da se morajo osredotočati na promocijo in to je pomembno, tudi v Španiji, Španija ne izkorišča vseh virov. In mi se bomo povišali na 60%, skrajni prak je 80%, in potem lahko tudi Španci še zapolnijo to vrzel in tega še niso storili. Hvala lepa za te informacije. Gotovo bomo to spremljali in bomo v stiku. Tako, zaključujemo uradni del današnjega dopodanskega sestanka, potem pa hitro sestanek koordinatorjev, to bo pa za zaprtimi vrati. Vidimo pa se spet ob 14.30, tema bo dobro počutje živali. Hvala. Thank you.